Meine Damen und Herren, wir kommen zu den Abstimmungen. Gospod in gospode, začeli bomo z glasovanjem. Die erste Abstimmung betrifft. Najprej bomo glasovali o primerih kršitev človekovih pravic. Gre za resolucijo šestih skupin o Ruandi in zadeva Viktuar in Gabire. Glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Sedaj glasujemo o Sudanu. Skupna resolucija sedmih političnih skupin. Glasujemo o izvornem besedilu šestega odstavka. K temu bomo slišali ustni predlog spremembe gospoda Svobode. Izvolite. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Predlagam, da spremenimo šesti odstavek resolucije. Na koncu odstavka bi dodali besede and especially concerning in na to dodamo štiri eh, imena, tako kot so ta zapisana v glasovalnem seznamu.